da gremo v pravo smer. Tudi glede prospekta, poenostavljenega prospekta, je treba povedati, da gre predlog v boljšo smer, s tem, da želimo dobiti sedaj dokumente z natančnimi podatki na dveh straneh. Hvala. Gospod Šmit, dve minuti. Eh, Takja min liberala kolega, herr Klinz, fred mjegi gott arbete. In so turbulent tid, som den. Najprej se želimo zahvaliti gospodu poročevalcu Klincu za izredno dobro opravljeno delo. Uspelo mu je v dokaj kratkem času doseči dober kompromis. Tudi, če ne bi sedaj poznali finančne krize, bi se bilo s temi vprašanji težko ukvarjati in to sam dobro vem, glede na to, da sem delal na področju KNPVP-jev že leta 2001. Pomembno je imeti učinkovit trg potrošniki potrebujejo učinkovit trg. In učinkovite ukrepe. Leta 2001 položaj ni bil popolnoma jasen. Ker precej ukrepov je bilo takrat sprijetih, vendar ne dovolj. Potrebno je sprijeti nove, treba je ukrepiti trg, treba je ukrepiti varnost ulagateljev ter nadzor družb za KNPVP-je. Tudi komisar sam je to omenil. Gospod predsedujoči, veliko se je govorilo o tem zelo občutljivem vprašanju ki je potni list za družbe za upravljanje. Slišali smo številna stališča v zvezi s tem, ampak sam menim, da je predlog, ki ga imamo pred seboj, dober. Vedno je dobro, da ustrajamo na zagotavljanju konkurence in odprtja trga. Trg mora biti učinkovit. Ravno tako je zelo pomembno, da dobi vlagatelj dobre informacije. In zato je treba zagotoviti dobro ravnovesje med količino ter učinkovitostjo informacij. Preveč informacij ni nujno dobro, treba pa jih mora, eh, mora pa jih imeti vlagatelj dovolj, zato da lahko sprejme svoje odločitve ob dobrem poznavanju stvari. Zato mislim, da imamo tukaj dobro ravnovesje v besedilu. Evropa potrebuje učinkovit trg in KNPVP-ji imajo v Evropi vse večji uspeh, pa tudi izven nje in zato skušajmo izkoristiti to situacijo. Hvala. Gospod Rajan, minuto in pol. Thank you, Mr. President. Um, Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, najprej bi se rad zahvalil um, poročevalcu za to odlično poročilo. Mislim, da je zelo trdo delal, da je dosegel ta kompromis, o katerem se vsi strinjamo in zato mu čestitam. Ta revizirana direktiva bo prinesla določene spremembe, zmanjšala bo birokracijo in uh, nekaj skrbi uh, je tudi bilo uh, izraženih, čeprav vsi večinoma podpiramo ta predlog. Treba se prizadevati za zaščito potrošnikov in to je pomembno za vlagatelje. Mislim, da gre za pozitivno besedilo, ki je lahko dobro za vse nas. In nadzor je tu zelo pomemben. Ti skladi so zelo integrirani in potrebujemo resnično učinkovit nadzor za delovanje na globalni finančni ravni. Mislim, da v Evropi in pa v svetu, zdaj, ko gremo skozi težke finančne čase, je pomembno, da delujemo skupaj in skupaj rešujemo probleme. Moram povedati, da je danes pomembna priložnost, kaj ti praznujemo deseto obletnico evra. In to še bolj povdarja pomen našega gospodarskega sodelovanja. Trenutna naša valuta je vir stabilnosti in blaži turbulence v teh težkih časih. Če ne bi bili v evroobmočju, bi bili v položaju naprimer Islandije in to bi bilo zelo težko. Nekateri irski člani tega parlamenta. Eh, pravijo, da smo naredili korak nazaj z vključitvijo v evroobmoče, vendar ni tako. In veliko je nasprotovanja temu evropskemu projektu na Irskem. Nekateri tudi izkoriščajo zmedo za podajanje svojih idej, vendar pa je Irska eh, si gospodarsko pomogla in mora ostati v središču gospodarskega odločanja v Evropi. Hvala. Point, um, gospod Prvis je na vrsti za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko je kontroverznosti zdaj v finančni industriji in vsi nekako mislimo, da moramo zelo ukrepiti nadzor vendar pa potrebujemo umerjen in primeren nadzor. Gospod Klinc je upravil dobro delo in zelo podpiram to poročilo. KNPVP so pomemben del za evropejce in tudi za škotsko finančno in investicijsko industrijo. Treba je poskrbeti za vlagatelje po Evropi, pa tudi drugod po svetu. tudi v Združenih državah so KNPVP nek zgled. Gospod Klinc je vključil veliko tega, za kar sam mislim, da je zelo pomembno. Gre za nove tehnike in nove finančne proizvode. Najpomembnejše je, da dosežemo večjo ekonomijo obsega v Evropi. Veliko naših eh, investicijskih skladov je premajhnih in preveliko jih je preveč jih je. Eh, zato moramo tudi omogočiti združenja in iti na tem področju še dlje. Različnim investicijskim skladom moramo omogočiti, da se bodo lahko eh, združevali in da bo potrošnik pri tem zaščiten in pa obveščen o vseh spremembah. Potem pa še potni list za družbe za upravljanje. To je pomembna nova določba ki bo omogočila več ekonomije, obsega, eh, več učinkovitosti, manj birokracije in to je gotovo v korist potrošnika. Revizija je dobra za industrijo, še pomembneje pa je, da je dobra za vlagatelje in varčevalce, ne samo v Evropi, ampak posod po svetu. Zato eh, z veseljem podpiram poročilo gospoda Klinca. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Berez za tri minute. Merci, monsieur le président. Merci. Hvala, gospod predsedujoči. In hvala, gospod poročevalec, za upravljeno delo, za vašo zauzetost in vaša, vaše pogajalske sposobnosti. KNPVP so neke vrste ustvarjalci evropskih finančnih trgov in dober izvozni proizvod. Vendar pa imamo neravnotežje v Evropski uniji, saj je to področje, kjer imamo države potrošnice in države proizvajalke in tukaj imamo neko neravnovesje. Tako da je treba zagotoviti res eh, pravo delovanje notranjega trga KNPVP. In tukaj si postavljam nekaj vprašanj. Prvič vprašanje, ki je bilo že večkrat postavljeno danes in ki zadeva potne liste eh, družb za upravljanje. In eh, slišala sem bojazni tudi strani gospoda komisarja, da ta potni list ne bo dovolj dobro pripravljen. Ampak, gospod komisar, predvsem je treba želeti dobro pripraviti tak potni list. In zato se veselim tega, da so se začela pogajanja na pobudo Evropskega parlamenta in sveta, na podlagi katerih naj bi z revizijo direktive o KNPVP res sprejeli pravi potni list družb za upravljanje, ki jim bo omogočil delovanje v normalnih pogojih v Evropski uniji. In drugo vprašanje, izzivi, kar zadeva. Odstotek, ki ga banke obdržijo od teh operacij na trgu, moramo tukaj zagotoviti, da bodo tveganja za vse enaka in da bodo zato torej predpisi za vse enaki. In tretje vprašanje zadeva nadzor ter nadzorne družbe. In gotovo si vsi tukaj želimo izboljšati pogoje, v katerih se opravlja nadzor in zato pričakujemo rezultat dela, ki ga opravlja pilotna skupina Žaka Larozjera. Vendar pa ne moremo prav dolgo čakati na uporabo rezultatov te delovne skupine, saj bodo ti imeli velik učinek na nadzor. To je pomembno pri sodelovanju med vlagatelji, nadzorniki in upravljalci. Hkrati pa to besedilo prinaša izzive tudi na davčnem področju. Gospod komisar je rekel, da so se že zauzeli za to, da bi rešili ta vprašanja. Tukaj gre za razne protekcionizme, ki jih ne želimo posebej imenovati, ampak jih je treba gotovo preseči. Zato mora komisija prevzeti pobude, da bo na področju KNPVP-ja davčna zakonodaja takšna, da bo omogočila res prost pretok teh proizvodov. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Starkvičivte za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se pridružila drugim kolegom in se zahvalila našemu poročevalcu. Našel je primeren kompromis, vendar pa nisem povsem zadovoljna s tem poročilom. Najprej zato, ker države članice EU bodo morale pripraviti vso zakonodajo v jeziku, ki bo ustrezal mednarodnim standardom oziroma ki bo mednarodno uporaben in to bo angliščina. Ne mislim, da je prav dati prednost enemu jeziku pri tem. Poleg tega mislim, da ne potrebujemo dodatnih pravnih negotovosti, naprimer glede tega, v katerem jeziku bomo zagotavljali informacije potrošnikom. mislim, da uh, morajo biti konkurenčnostni pogoji zelo jasni. Gospod Črnitski, zdaj za eno minuto. Prava efektivnosti mehanizmov funkcioniranja predsedstva. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Učinkovit sistem za KNPVP mora biti prioriteta našega dela na tem področju imamo konkurenčnost in zato moramo zmanjšati stroške za vlagatelje. Strinjam se s poročevalcem, ko pravi, da obstoječe perspektive moramo nadomestiti z nekim prostim dokumentom, ki bo zagotavljal jasne in pravilne informacije za potencijalne vlagatelje. Res je tudi, da moramo biti zelo previdni glede obdavčenja. Mislim, da praktično izvajanje potnega lista družb za upravljanje mora omogočiti, da so ti portfolji na voljo po vsej skupnosti in to je zelo pomemben del pri zapolnjevanju vrzeli v notranjem trgu. Once again, I, I express my appreciation and admiration. Še enkrat bi rad izrazil svoje zadovoljstvo in zahvalo parlamentu. Dosegli smo hiter sporazum. Vendar to še ni konec zgodbe, še veliko je treba narediti na drugi stopni. Tudi države članice bodo morale ta nova pravila uvesti v svojo zakonodajo. In to pred poletjem 2011 treba je omogočiti sodelovanje med nacionalnimi organi. To je zelo pomembno za sodelovanje in pa za uveljavitev potnega lista. Komisija bo odigrala svojo vlogo pri olajšanju tega procesa in pri izvajanju sprememb, ki so nujno potrebne v Evropski industriji skladov. Najlepša hvala, gospod komisar, zdaj pa gospod Klin za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s komisarjem, nismo še na koncu. Gre za to, da moramo sedaj slutiti izvajanja in razlog za ta natrpan urnik je bil tudi ta, da bi zagotovili, da bi začeli izvajati kar se da hitro. Kajti ugotavljamo lahko, da se trgi zelo hitro spreminjajo in če bomo prepočasni naših ciljev ne bomo dosegli, pa samo delno. Razprava danes je pokazala, da smo dosegli široko soglasje preko političnih skupin. Spremem, da ima Astrid Luling nekoliko drugačno mnenje, kar se tega tiče. Sem pa precej optimističen, da bo prihodnost pokazala, da so njene skrbi, kar se finančnega centra Luksemburga tiče, da bi lahko to škodilo Luksemburgu, da se to ne bo potrdilo temveč nasprotno, da bo nova direktiva o KNPVP-jih pomenila priložnost tudi za Luksemburg. Prvonš Peres ima popolnoma prav, gre za to, da bi torej ustvarjali skupni trg tudi za investicijske sklade. Končno. Ta panoga pravzaprav skupnega trga še nima, govorimo pa o skupnem trgu. In tudi nadzorni organi bodo morali sodelovati in to bo zahtevno, to je jasno, vendar pa to moramo tako ali tako razrešiti. Tudi na drugih področjih morajo nadzorni organi sodelovati veliko bolj konstruktivno in usklajeno kot do sedaj. In kar se direktive KNPV to je tiče, če bo omogočila, da se bo to zgodilo, potem bo to še toliko boljše veliko je izzivov, s katerimi se soočamo, to je povedal tudi gospod komisar, s tem se strinjam, vendar pa v interesu nas vseh je, da to storimo. Vendar pa tudi industrija sama mora postoriti še kakšno nalogo. Komisija in tudi mi v parlamentu smo zavestno se odrekli temi razgrajevanja skladov, kajti želimo si, da bi industrija sama rešila to vprašanje brez pritiska. Že precej časa delajo na tej temi, vendar pa konkretnega na mizi še nimamo. Upamo, da se bo to hitro zgodilo, kajti sicer bomo morali tudi tukaj kaj postoriti. Za zaključek bi se rad zahvalil ne samo komisiji, temveč tudi svetu za sodelovanje in aktivno podporo in sem zastopnikom drugih političnih skupin, predvsem Gotardi, Perez, pa tudi Astrid Luling ki zastopa svoje interese, vendar pa je bila pripravljena sprejeti tudi kompromise, ki smo jih predlagali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Eh, z zasedanjem nadaljujemo ob 10. uri. Hvala.